da ste sprejeli vabilo, eh, da eh, tu spregovorite eh, o sporazumu o podnebju. 12. decembra preteklega leta je v Parizu um, bil storjen zgodovinski korak. In sicer prvi so se vse države na svetu zavezale, uh, v, da bodo delovale zopr podnebne spremembe. 151 držav je sprejelo zelo ambiciozne cilje za varovanje podnebja. Uh, Eh, uspeh pa ima vedno veliko mate in očetov in eh, v imenu Evropskega parlamenta se zahvaljujem vsem, ki so mnoga leta eh, skrbeli za to, da je ta konferenca v Parizu bila uspešna. Hvala komisarju Kanjetiju, Luksemburško predsedstvu, celotnemu pogajalskemu timu EU. Gospod zunani minister, vi kot Predsednik klimatske konference pa ste prav gotovo ogromno prispevali k uspehu te konference. Za vašo diplomatsko spretnost jo vam je uspelo združiti različne interese udeležencev. Pokazali ste, eh, da EU eh, e lahko zavzame vodilno vlogo, kar zadeva varstvo podnebja in da to tudi tako želi. Sedaj so države zavezane, da svoje zaveze izpolnijo in mislim, da je v tej hiši nesporno, eh, da eh, moramo spoštovati tudi naše zaveze napram državam razvoju. Eh, uspeh v Parizu kaže, da če smo združeni, lahko dosežemo zelo veliko. Gospod minister, zato je za nas velika čas, da ste danes med nami. Dragi gospod Laurent Fabius, prisrčno dobrodošli in imate besedo. Hvala. gospod predsednik evropskega parlamenta gospod komisar caete gospe in gospodje poslanci dragi prijatelji najprej hvala lepa predsedniku šulcu da me je povabil kot predsednika cop enaindvajset torej podnebne konference naj predstavim te glavne smernice um, z sporazuma dvanajstega decembra iz pariza in prav tako bi rad predstavil naslednje faze Gotovo vas to zanima. Leto 2015 je bilo težko po celotnem svetu, sploh v Evropi. In Pariška konferenca za podnebne spremembe je bila v tem vidiku novo upanje. Združili smo se vsi narodi, kar je redko. In ta konferenca v Parizu je pokazala, da diplomacija in pa multilateralizem pod nekaterimi pogoji lahko doseže dobre rezultate oktobra sem že pred vašim odborom za okolje in tudi za zorane zadeve predstavil merila za potencijalni dober sporazum iz Pariza. No, takrat še nismo vedeli, kakšni bodo rezultati. Ta sporazum ima 29 členov in 140 točk ima ta uh, odločitev in torej dosegli smo vsa merila in zaključili ta sporazum. Uh, To je univerzalen sporazum, ki je odvisen od uh, nacionalnih prispevkov uh, eh, 187 držav. To je ambiciozen sporazum. Torej bomo na um, dve stopini nad 45 stopno omejili uh, segrevno zrača, um, morda pa celo do 1,5, zato smo prizadevali. Prav tako želimo v drugi polovici stoletja um, oglično neutralnost. To je dinamičen sporazum, želimo sprejeti čim več zavez, uh, In sedaj, leta 2023, um, bomo prvič pregledali rezultate. Uh, no, leta 2018 pa bomo že prvič predstavili rezultate, torej potem bomo lahko vnaprej uh, zastavili dodatne cilje. Prav tako smo določili okvir transparentnosti skupaj s fleksibilnostmi glede na zmogljivosti posamečnih držav. Ta sporozum je pravno zvezujoč, Eh, pač glede na politične omejitve v določenih državah. In ta sprazum je nasplošno priznan kot pravičen sprazum. Upoštevali smo diferencijacijo eh, pri številnih področjih in torej tudi bogate države bodo več prispevale napram bolj ranljivejšim državam. Na vsak način torej naj bi dosegli um, znesek 100 milijard dolarjev pomoči za revnejše države in potem od leta 2025 pa bomo zastavili še nove cilje. Torej, marsika bomo naredili. In malo ljudi je verjelo v tako dober rezultat pred kopom. In zasluga za to, da smo dosegli ta rezultat, je tudi zasluga evropejcev, kot ste povedali predsednik Šulc. Najprej, sporozum je bil zelo veliko potezen. Tukaj bi rad še posebej pozdravil tisto, kar je um, gospod Parnjo vključil v svoje poročilo. To je šlo v smeri novega sporozuma v Parizu in oktobra 2015 ste že pred konferenco tukaj v parlamentu sprejeli to poročilo. Prav tako bi rad eh, prijateljsko pozdravil tudi zelo močno delovanje komisara Kanjeteja. Brez njega um, mislim, da ne bi bilo mogoče. Preživeli smo številne noči in dneve skupaj pri pripravljanju tega sporozuma. Prav tako hvala lepa ministru Kalaš Dežburu luksemburškemu predsedstvu, ki nam je nasplošno zelo pomagalo. Torej, hvala lepa vsem vam in tudi vsem vašim državam, um, ki so omogočili ta dober rezultat. Torej, to je sporozum. COP21 pa nasplošno tudi um, omogočil, da smo na tako visoki ravni vključili tudi nevladne organizacije in nevladne akterje. 5000 mest, podjetij, regij, podjetnikov, nevladnih organizacij iz več kot 180 držav je pri tej priložnosti sprejelo določene zaveze. Torej, šlo je za državne akterje in nedržavne akterje. Vsi smo bili vključeni. In še pred letom 2020 eh, bomo preverili določene zaveze, ki so bile sprejete sedaj na konferenci. Sedaj, eh, predvsem bomo prizadevali si za nizko oglično gospodarstvo, to mislim, da bo šlo vedno v tej isti smeri. Vedno um, uporabljamo te besede zgodovinski dogovor, ampak tokrat pa mislim, da res lahko rečemo zgodovinski dogovor. Čisto resno. In sedaj nujno se moramo boriti proti podnebnim spremembam in lahko rečemo, eh, pri tem boju smo imeli čas pred Parizom in po Parizu, torej nov čas po Parizu. In je pa tudi res, da nam ostaja še veliko dela, marsikaj moramo še bolj um, temeljito pripraviti v praksi. Leto 2015 je bilo leto pogajanj in odločitev, leto 2016 pa mora biti leto štirih P-jev. Kaj to točno pomeni? Prvi P v francoščini, uh, postopek podpisovanja in ratifikacije 22. aprila v New Yorku um, bo torej dogodek, kjer naj bi podpisali te dogovore saj 55 odstotkov um, držav um, mora ratificirati ta dogovor, če želimo, da bo ta začel veljati. In maksimum um, evropskih voditeljev, tudi svetovnih voditeljev, mora biti uh, prisotnih um, aprila na srečanju. Evropska unija je bila ena izmed prvih, ki je eh, marca 2015 pripravila svoje prispevke in moramo še vedno dati zgled za druge, tako da podpišemo um, že 22. aprila ta sporozum iz Pariza in potem je pametno, da to čimprej ratificiramo. To kot prvi P, potem drugi P v francoščini. Uh, treba je precizirati kot prvo sporozum iz Pariza in pa še um, izjavo, ki to spremlja. Decembra smo izpostavili glavna načela in cilje, sedaj pa je treba gotoviti, kako to uveljaviti v praksi. In maja v Bonu bomo imeli prvo srečanje skupine, ki nam bi pripravila te izvedbene odločitve in skupaj moramo priti do precizne opredelitve financiranja podnebnih sprememb. Prav tako treba določiti podrobne pokoje za to, kar imenujemo um, petletni pregled nacionalnih prispevkov in zavez in prav tako moramo določiti pravila za preglednost, torej kako bomo spremljali izvajanje zavez. Bom prisoten na tem sestanku. Potem tretji P. Um, obdobje pred um, 2020 in po 2020. Kot rečeno, prvič bomo pregledali um, to leto 2020 in najprej treba ugotoviti, kaj bomo počeli pred 2020. Um, torej, dogovor Lima-Pariz vključuje zaveze držav članic in tudi um, nevladnih akterov. Kaj tukaj mislim, naprimer? Um, uh, Mednarodna solarna agencija, um, indijski uh, predsednik vladi Modi je to vzpostavil in to združuje praktično um, vse tropske države in pa države blizu um, tega območja. Uh, Potem imamo naprej še predsednik Obama in pa um, Bill Gates in pa drugi vlagatelji so se zauzeli za to, da bi pripravili nove inovativne čiste energije. Tukaj mislim na primer na to, da bi um, posplošili sistem zgodnega opozarjanja, če pride do katastrof. To je sistem Cruz in potem še sistem zavarovanja eh, v najbolj reljivih državah, sploh Nemčija je veliko dela na tem področju. Potem mislim tudi naprimer za zaščito prav gozdov in tropskih gozdov, prav tako ustraja tudi na finančnih zavezah za obnovljivo energijo v Afriki, čim prej moramo spoštovati te zaveze. Torej veliko je teh konkretnih projektov, še veliko drugih je in moramo še um, sedaj, leta 2016, uh, doseči konkretne dogovore. Potem naprej pa bomo leta 2016 imeli še um, dodatno konferenco v Marakešu in skupaj z Maročani bomo delali v istem duhu kot do sedaj, kot so um, kolegi iz uh, Peruja delali z nami um, pred konferenco v Parizu. Torej, da tudi mi uh, potem novembra dosežemo, dosežemo dogovor uh, in uspeh v Marakešu, torej v Maroku. Skupaj se moramo vsi povezati. Uh, Eh, veliko bo teh formalnih in neformalnih srečanj eh, po podobni metodi kot za Pariz. Torej, to so eh, štiri P-ji, obenem pa moramo doseči tudi napredek pri drugem pomembnem sektorju, ki ni bil vključen v podnebni sporozum iz Pariza, kjer pa vendarle moramo nekaj storiti. Um, letalski promet kot prvo, potem pomorski promet. Pri Montrealskem protokolu smo dosegli amadma, ki pomeni, da um, naj bi naprimer um, nehali proizvajati tudi um, tiste emisije, ki povzročajo največ toplogrednih izpustov. Marsikaj smo že dosegli in sedaj zaradi pariškega uspeha smo gotovili, da moramo tudi kje druge marsikaj narediti, torej tudi pri drugih pomembnih področjih pri izpustih. Gospe poslanke in poslanci, Eh, sedaj po političkem dogovoru smo dosegli dobre potencijale in sem prepričan, da bo Evropska unija še vedno nadaljevala s svojimi zavezami, eh, ko gre za ohranitev našega planeta. In s tem v zvezi se mi zdi, da je potrebnih več eh, glavnih pobud. Kot prvo, ratifikacija Evropske unije, ehm, madma iz Dohe, ko gre za drugo obdobje kjotskega protokola. Samo nekaj držav ehm, še potrebujemo, tako da se bomo to uspešno zaključili. Potem kot drugo, da Evropska unija um, spreme pobude po Parizu po letu 2030. Tukaj nas čaka več um, pobud, naprimer uh, ETS in pa delitev prizadevanja za um, druge sektore, naprimer na gradbeništvo, transport in pa kmetijstvo. Bilo bi res odlično, če parlament lahko doseže tukaj napredek pri postopku odločanja, sploh ko gre za to, da bi Eh, revidirali ETS direktivo o prvi obravnavi. Prav tako moramo sprejeti tudi sistem eh, energetske unije, tako da bi imeli boljši sistem v EU in da bi tudi ustvarili nova delovna mesta eh, na tem energetskem sektoru. Kaj ti um, to tukaj ni samo um, zaveza, to je tudi ogromna priložnost za nova delovna mesta in podobno. Leta 2016 bo komisija pripravila nova besedila za te ambiciozne projekte. Tukaj mislim na primer na to, da bomo um, okrepili um, sistem obnovljive energije in pa energetsko učinkovitost. Tukaj ponovno računam na Evropski parlament, da nam bo pomagal pri čim hitrejšem napredku. Pa še nekaj, moramo tudi okrepiti evropska prizadevanja pri trajnostnem, vzdržnem um, razvoju na jugu. Evropska unija je v bistvu um, prvi financer pri podnebnih spremembah in moramo še okrepiti svoj pristop do teh držav na jugu, predvsem pri tehnologiji strokovnem znanju in pri financah. Gospod predsednik, gospe in gospodje, nasplošno lahko rečemo, da je bila ta pariška konferenca zelo velik uspeh v boju proti podnebnim spremembam, čeprav seveda eh, to še ni končna točka, to ni konec, zato moramo še naprej delovati. In Evropska unija bo prevzela velik del odgovornosti pri tem, tudi v prihodnosti. Bo vaš parlament igral zelo pomembno vlogo pri izvajanju teh visokih ambicij. Gospod predsednik, še nekaj besed. Uh, nekaj bi rad podaril, um, kar ni pogosto izpostavljeno, pa se mi zdi zelo važno. Ta pariški dogovor uh, se ne nanaša samo na podnebne spremembe, gre za okolje nasplošno, za biotsko raznovrstnost, za javno zdravje, uh, varnost hrane in tudi razvoj. Ampak, ampak je pa to tudi sporozum za varnost in mir, kajti to je zelo pomembno spostaviti. Naprimer, hrana, voda, Eh, vse to vpliva na to, koliko ljudi se bo začelo preseljevati zaradi posledic podnebnih sprememb, potem naprej konflikti zaradi fosilnih goriv. Če se bodo podnebne spremembe nadaljevale nebrzdano, potem bo to na koncu pripeljalo v vedno hujše konflikte, tudi vojaške konflikte. Torej, To je lahko velik problem in zato moramo iti v smeri um, obnovljive energije. In ta dogovor z decembra, kjer ste tudi vi prispevali, je torej tudi orode za mir za to generacijo in pa za bodoče generacije. Ta svet danes je dokaj kaotičen in nevaren in negotov in to sedaj, ta dogovor je velik prispevek tudi k mednarodni varnosti in miru. To je tudi pomembno bistvo pariškega dogovora in Evropska unija vse skozi sodeluje pri tem in igra zelo pomembno vlogo. Hvala lepa za pozornost. Presrčna hvala, gospod minister. V imenu ELS dajem sedaj besedo poslancu Lizeju. Hvala, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi francoskemu zelenemu ministru Loronu Fabioju se prisrčno zahvaljujem in mu tudi čestitam. Eh, kajti vodenje konference je bila ključna zadeva, ki je prispevala k uspešnem zaključku konference. To ste vse napravili s svojo veliko politično energijo in angažmajem. Eh, hvala eh, pa tudi vam osebno, gospod predsednik, tudi sem vesel, da ste se eh, zahvalili eh, komisarju. Spominjam se časa, ko smo se s tem še ukvarjali. Eh, mislim, da komisar opravlja zelo dobro delo in je pred Parizom in v Parizu eh, to eh, dobro delo nadaljeval. Gospod minister, ta sporazum eh, je pomemben ne samo za podnebje, ampak je to zelo pomemben znak v tem težavnem letu, v teh nemirnih eh, časih. Svet je nemirn, nam je uspelo, vam je uspelo skleniti sporazum, kjer so se države skupaj zavezale k enotnim ciljem države, ki se sicer bojujejo med seboj. Eh, države so se konkretno zavezale k zmanjševanju eh, toplogrednih plinov, eh, CO2 neutralnost. Vendar pa sem nekoliko skeptičen, kar zadeva ta cilj 1,5 stopinje. Kajti, če smo odkriti, potem zaveze v Parizu niso bile dovolj, da bi dosegli Eh, dve stopini. Eh, in mislim, da moramo najprej doseči to, preden govorimo o zaostritvi. Kar zadeva letalski in pomorski promet, je treba tu še nekaj storiti. In iz Pariza so eh, sicer želele Iziti smernice tudi za ICAO, to se še ni zgodilo, vendar pa je treba v tej smeri nekaj napraviti. V vaši državi, pa tudi v moji državi, moramo še marsikaj storiti. V Evropi obstaja zakonodaja. In eh, če eh, ICAO ni sposobna doseči zmanjšanja toplogrednih plinov, torej zmanjšanja ne samo stabilizacije, eh, potem bomo morali nekaj storiti na področju zakonodaje, da bomo verodostojni. To so deloma zelo energični cilji. Še enkrat sem danes govoril tudi eh, za eklarsko industrijo. Ta pot je zelo ambiciozna eh, in mislim, da moramo eh, tukaj vzpostaviti ehm, pošteno realizacijo, da posamezni sektori ne bodo preveč obremenjeni. V tem smislu bomo vsi skupaj delali na implementaciji, na izvajanju tega, vendar pa mislim, da je pred nami še kar precej dela. Hvala, gospod Lize, za socialdemokratsko poslansko skupino poslanka Van Brent. Gospod Fabius, dobrodošli v parlamentu. Kot prvo, morda to ni zelo originalno, ampak naj vam čestitam imenu celate skupine za odlično opravljeno delo kot predsedujoči. Torej, kako ste pripravili kop, kako ste vse skupaj vodili. Res je bilo od, odlično, briljantno in dosegli ste odlične rezultate. Torej, hvala lepa. Prav tako eh, pa bi se zahvala tudi gospodu komisarju, kajti tudi komisija je odigrala zelo pomembno vlogo. Uspeli ste ohraniti visoke ambicije, prav tako ste gradili mostove med različnimi koalicijami ki so se pogajale in prav tako ste tudi podpirali francosko predsedstvo. In to, ta kombinacija je morda ravno poskrbela za ta odlični dogovor. Tega res ne moremo predsedovati, to je res odlično. Prvič se je zgodilo, da so vse države iz celotnega sveta, razvite države eh, in države v sponu, so se zavezale k temu, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. In z tega vedika je Pariz prvi univerzalni dogovor in to je zelo ključno samo po sebi za prihodnost. Prav tako ste sami omenili, gospod, eh, leto 2015 je bilo praktično vse skozi strašno leto te vojne na Bližnem vzhodu, Ukrajina, begunska kriza in seveda tudi teroristični napadi v Parizu vse to je poskrbelo za to, da je bila Evropa ali pa svet razdeljena in podnebni dogovor je spremenil marsika in prav zaradi tega smo postali lahko vsaj malce optimistični glede prihodnosti. In Pariz, mesto luči, je postalo tudi mesto upanja in to je res zelo spodbujevoče. No, ampak ni bilo pa vse fantastično in uspešno, to pa moramo priznati, naprimer, um, mednarodna letalska in pa pomorska industrija to je takšna izjema. Vemo, da oni povzročijo veliko izpustov in emisije iz teh dveh sektorov so enake kot uh, emisije Južne Koreje in Nemčije skupaj in te rastejo. Uh, za 270 odstotkov do leta 2050 eh, bo ta porast in torej um, tega res ne moremo uh, vključiti v dogovor očitno in to je problem. Torej, me zanima, kako se bomo tega lotili v naslednjih letih, kako bomo zagotovili to, da bosta ta dva zelo pomembna sektora, torej letalski in pomorski, vključena v bodočo implementacijo. Uh, tukaj se ne strinjam s kolegom iz EPP. Um, gledajte, se ne strinjam ta dogovor glede dveh stopinj in potem še eh, prizadevanja za 1,5 stopinje, to je zelo pomembno, mislim, da to lahko dosežemo. Ampak to potem pomeni, da ne moramo kar stati križem rok. Eh, tudi Evropine eh, ne moramo biti kar zadovoljni. To je sicer dober dogovor, ampak to je zaenkrat samo na papirju. Če želimo to doseči, moramo to uveljaviti v praksi. In to pomeni, gospod komisar, kot prvo gledam vas, to pomeni bolj ambiciozne cilje kot pa do sedaj. Imeli smo cilje za 2030 in 2050. In moram priznati, da smo v bistvu šli na nižji prak pri teh eh, ciljih. Ko je medvladni odbor za podnebne spremembe naredil kalkulacije, rekli smo 2050-80 eh, odstotkov, sedaj moramo iti na višji razpon in poskrbeti za to, da bodo naši spusti znižani za 95 eh, odstotkov do leta 2050. Torej, treba je pogledati po svetu, ja, ampak to lahko storimo šele potem, ko prevzamemo svoj del odgovornosti tukaj v Evropi. In tukaj ponovno gledam komisijo, torej, kdaj bomo lahko videli še dodatne razvoje v tej smeri in to moramo narediti še pred dokončno uveljavitvijo obstoječe zakonodaje, naprimer uh, schema za trgovanje z izpusti, ETS, kot ste omenili že prej. Sedaj pa ne zaključim. Gospod Fabius, uh, še kot zadnja pripomba. Zelo smo hvaležni za opravljeno delo in kot sem že prej dejala, veliko dela nas še čaka, vse nas. Vi ste predsednik COP21, prav tako pa ste tudi zunani minister zelo pomembne države članice EU. Torej, sedaj je vaša moralna dožnost, da vsi skupaj prevzamemo to odgovornost in računamo na vas. Hvala lepa. Hvala, gospa Van Bremt. Eh, sedaj pa gospod eh, Duncan. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Ja, to je bil res odličen rezultat. Nekaj izrednega je išlo v Parizu. In imam občutek, da sedaj potem. Mislim, da ni prav, da smo pretirano zadovoljni. Um, in sedaj smo številni želeli ugotoviti, kaj je bilo sploh dorečeno na tem uh, dogodku. Nekatere zavese so res eh, zelo ambiciozne. Torej, mislim, da ni pametno preveč gledati po tweetih in pa po um, e-poštah. V bistvu je prav, da smo ugotovili to, da um, moramo biti dejansko drzni, tako kot je velikopotezen ta sporazum, torej predvsem ta 1,5 stopinj več um, torej kolega ste bila eden za, en proti, ampak kakorkoli že, sedaj gremo naprej z določeno hitrostjo in ne smemo pozabiti na končno destinacijo, na končni cilj. Se zavedam tega, da so ambicije EU nekaj, kar predstavlja samo um, 70 odstotno možnost, da dosežemo cilje za 2050. In moramo še enkrat razmisliti o teh velikih ambicijah. Gospod Kanjete, uh, Torej, hvala lepa za to, kar ste dosegli tudi pri Parizu. Ampak gledajte, kaj to pomeni? Praktično totalno dekarbonizacijo. To bo res veliki ziv za vse nas in moramo izpolniti ta pričakovanja iz Pariza. Res hvala lepa, čestitke, to je bil res izjemen dosežek v Parizu. Hvala gospod Anken za liberalno politično skupino dajem besedo gospodu Garbrandiju. Hvala, gospod predsednik. In tudi jaz bi se zahvalil ministru Fabiusu za odlično odigrano vlogo v pogajanjih v Parizu. Gre za resnično zgodovinski sporazum, ki je poslal jasen signal, da smo na poti k eh, nizkoogličnemu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 pravijo do neke mere, da je to le eh, sporazum na papirju, pa vendarle ga ne smemo podcenjevati in moramo poskrbeti, da pride do njegovega uresničevanja na terenu. Kako kot Peter Lize, če govorimo o ukrepih, bi se strinjal, da moramo narediti več, kot smo samo zapisali v Parizu, ne le, da ostanemo pod um, dvema stopinjama, ampak da pridemo na 1,5. Uh, in kakšne naj bi bili tukaj ukrepi Združene um, Evropske unije. Ali so dovoljšni in dovolj zastavljeni, kaj pa uh, odtekanje uh, proizvodnje v druge dele sveta? Kaj bomo glede tega naredili? Kaj pa se tiče eh, ciljev do leta 2020, 2030 in 2050. 50 glede na benchmark 1,5. Eh, strinjam se z predsednikom Fabiusom, da je treba napore pospešiti. In ne nazadnje, kaj pa primerljivost. Če je pariški sporozum kaj povedal, jasno je namreč pokazal, da nizko oglično bo bolj konkurenčno kot visoko oglično in to je zelo pomemben pojem. Poglejte, eh, v Amster, na amsterdamski eh, borzi je bil zgodovinski dogodek ta eh, teden. Eno podjetje prvič v zgodovini se je, se je izoblikovalo kot močnejše od Royal Dutch Shella, ki je veljalo za popolnega voditelja na trgu. In uh, minister Fabius, uh, povem vam, da Evropska unija zaostaja za svojimi investicijami v čiste tehnologije. Ali verjamete, da če želimo ohraniti konkurenčnost v Evropi, moramo pospešiti naše napore v smislu doseganja nizkooglične ekonomije? Hvala, gospod Grbranti. Za Združeno levico pa dajem besedo gospe Miner. Yes, thank you minister fabius eh, hvala gospod minister nisem vam še mogla čestitati pred tem eh, k rezultatom podnebne konference zato želim to storiti eh, sedaj verjetno poznate pesem uh, holidejeve da tisto pač kar uh, je težko, da eh, to prej upravimo kot tisto, eh, kar je malo manj možno. To je še pred nami. Evropa mora eh, postati bolj ambiciozna. Dejansko se moramo zauzemati za to, da pridobimo čim več trajnostnih energetskih virov, potrebujemo boljšo izolacijo, Eh, stanovanj, prostorov na tem področju morajo delovati države članice. Nižja cena nafte je pomemben razlog eh, za to, da omejimo fosilne vire energije. Ampak bodimo odkriti. Eh, med nizozemskim predsedovanjem nismo prav veliko, ne bomo prav veliko dosegli in sicer sem vprašala pristojno osebo, pa nekako nisem mogla dobiti pravega odgovora. Um, obstaja želja uh, za večji razvoj skupnega trga, potem je tu tehnološki razvoj, seveda, zato se vsi zauzemamo, vendar pa ne smemo računati samo s tem, prevzeti moramo vodilno vlogo uh, za to, uh, da se zauzamemo za trajnostne energije in trajnostne tehnologije. Um, predsedovali boste to konference v Marrakešu uh, in. 2015 so eh, potekala pogajanja in sklep in 2016 pa mora postati leto izvajanja sprejetega eh, in zato moramo našo diplomacijo močno eh, spodbuditi. Upam, da boste vključili nizozemsko predsedstvo v ta ambiciozni program, ki ga imamo na mizi. Hvala. Sedaj pa za zelene Janik Žado. Sere, Gospod predsednik, gospod eh, minister, kolegice in kolegi, hvala lepa, gospod minister, da ste prišli. No, mislim, da bi morali biti tukaj, um, vsi tukaj, vsi poslanci bi morali biti tukaj, tako kot uh, med glasovanjem, torej, um, kajti to je zelo pomemben dogodek. Torej, vsi so vam čestitali in legitimno so vam čestitali, vaša ekipa in sami ste odlično opravili to delo iz Pariza. In upam, da bo tudi naslednji predsednik videl, kako odlično ste delali, kajti mislim, da ste sedaj tudi vzpostavili nov sistem predsedovanja kopu. Torej, uh, marsikdo je dejal, da ste na začetku oklevali, ko je šlo v bistvu za to, da um, bi tako delovali. Danes mislim, da ste preživeli enega zmed najboljših trenutkov v svoji karieri, gospod minister. COP21 eh, s svojimi cilji, da se približamo torej 1,5 eh, stopinje dviga. Tukaj um, seveda pomeni, da moramo uh, iti v smer znižanja fosilnih goriv. To je v bistvu sedaj dokaj šipka zaveza. Ne vemo, kako bomo to dejansko uveljavljali v praksi, ampak je to vendarle zaveza, čeprav je šipka. Uh, je pa res, da je marsik odvisno od tega začarnega kroga. Uh, um, na eni strani imamo danes v bistvu um, tri stopinje, takšna je realnost eh, glede na trenutne um, pozicije. Sedaj torej želite 1,5 stopinje, ampak kako prekiniti ta začarani krok? Zaenkrat um, so pogoji dobri, da nekaj storimo, kajti obnovljiva energija, naprimer fotovoltaična energija, je sedaj bolj konkurenčna kot pa jedrska energija, plin, nafta in kmalo tudi bolj kot premog. Ampak, če pa si pogledamo zadnje številke glede naložb v obnovljivo energijo, pa vidimo, da praktično vse regije po svetu dosegajo napredek pri obnovljivi energiji razen Evrope. In naprimer, naj omenim, v Franciji smo za polovico znižali investicije leta 2015 in to se daje ravno v trenutku, ko se druge stvari krepijo. In potem še glede na današnjo razpravo pred dopovdnem, vidimo, kakšen je program trenutnega predsedstva, samo en stavek eh, predsedstva o podnebnih spremembah oziroma o okolju, gospod minister. To je bilo vse. Če je to sedaj vzrače v svetu Evropske unije glede podnebnega vprašanja, potem ne vem, eh, kako bo s tem začaranim krokom med državami, podjetji in lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami. Če bo to tako, potem mislim, da se bo ta začarani krok nadaljeval. In to je sedaj ogromna odgovornost za vas, gospod minister, in za vas, gospod komisar. Torej, vi skupaj morate spremeniti ozrače v svetu. To se daje zelo pomembno za nas. Um, Glejte, svet, um, svet mora nekaj narediti, zato da gremo v smer 1,5 stopinje. Gospod komisar, dobro veste, treba je spremeniti svoje cilje, že sedaj za leto 2020 um, in potem še sploh 2030. Um, naprimer, takrat 2030 ne bo več um, trgovine z izpusti in ne vem, kako bomo takrat potem na to nadrevali. Vi morate nekaj predlagati, komisija, če ne, se svet ne bo premaknil. Pa še nekaj. Za konec. Eh, veliko je um, pomankanja naložb in res me zanima, ali bi lahko tukaj um, banke in finančne institucije združili na nekem sestanku, ko bi um, ugotovili, kaj se lahko financira pri podnebnih spremembah. Uh, Torej, to bi lahko naredili sedaj pred naslednjim um, vrhom v Maroku. Torej, prosim, prevzemite to pobudo. Za EFTO eh, dajem besedo Marku Afronteju. Eh, Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala ministru, da je prišel sem za opravljeno delo v Parizmu, ki ga vsi cenimo.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 Eh, ima veliko pozitivnih elementov ta sporazum, kot ste izpostavili, pa tudi negativne, ki jih sam želim omeniti. Eh, dekarbonizacija, pri tem smo morali se zauzemati za prekinitev izpustov, sedaj smo se pa odločili, eh, da bomo dosegali sorazmerje med izpusti, za katere je odgovoren človek in drugimi viri. Torej, Pozitivni vidiki so še vedno močni. Imamo pa tudi alibi za nedovoljšno uporabo naprednih tehnologij. Teh tehnologij so bistvenega pomena, so pa trenutno še v eksperimentalni fazi, zelo veliko stanejo in ne vemo, kako se bodo obnesle želimo vedeti, kakšne so eh, dejanske možnosti uporabe teh eh, tehnologij na eh, široki ravni in kako so pri tem pripravljene sodelovati vlade. Potem pa imamo še schemo za trgovanje z izpusti. Po našem mnenju ta ne stimulira investicije in od tukaj izhajajo razne goljufije ter. Um, na finančnih trgih. Eh, še bolj smo lahko zaskrbljeni zaradi zaostajanja drugih politik v Evropski uniji, eh, kot so naprimer eh, tarife za spodbujanje različnih drugih virov energije. Če ne bomo uh, se podvizali, bomo prepozni. 12. člen uh, je dobro zastavljen, ampak uh, potrebujemo odgovore, ki bodo sorazmerni težavam. Uh, na tej ravni vas uh, pozivamo, da um, opravite svoje delo, kot ste ga obljubili. Hvala, sedaj pa za e NF, gospod Štugar. Eh, hvala, predsedujoči. V preteklem eh, tednu eh, se je v Nemčiji govorilo o tem, kar je pravzaprav že vsak vedel, da so mediji pravzaprav na ravni prevladojoče politične elite, bodi si da gre za uh, begunce, bodi si da gre za podnebne razmere, ko je treba slikati na steno različne scenarije. Če združimo obe te stvari, eh, Potem smo že pri eh, skovanki eh, podnebni begunec. To je manipulativni pojem. Eh, imamo nekakšen propagandni turbomotor, eh, Eh, ki eh, naj bi za vse probleme EU prikazal neko rešitev, vendar pa so stvari potekale drugače. Eh, vpliv tega tako imenovanega podnebnega begunca je, da je to poskrbelo za ogrevanje v Kvelnu, v drugih mestih pa za ohladitev navdušenja nad begunci. Hvala lepa. E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

nekaj vprašanj, kjer nimamo odgovorov. Kaka je prava teža od bljub, ki so bile dane v Parizu? Kaj se bo zgodilo, eh, če eh, republikanski kandidat zmaga na volitvah za predsednika ZDA 2016? Kot vemo, republikanci niso naklonjeni eh, podneb, boju proti podnebnim spremembam. Kaj se bo zgodilo, če se Eh, tako kot eh, Kjotski protokol ta eh, sporazum ne ratificira in ali naprimer Mačarska kot članica EU podpira Kitajsko, ki je druga največja gospodarska sila na svetu. To je samo nekatera vprašanja. Hvala. Pilank. Hvala, drage kolegice, dragi kolegi. Hvala za vaše pripombe in za zaključek še enkrat dajem besedo gospodu ministru Fabiusu. Prosim, gospod minister. Euh, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, hvala lepa vsem za vprašanje in pripombe. Uh, Hvala vsem, ki ste spregovorili, pa tudi tistim, ki niste. No, gospod predsednik, pravzaprav sem želel reči, glede na to, kar sem slišal, lahko prinesem kar vsak dan, kajti to je bilo vse zelo lepo slišati. No, ampak da sem čisto resen. Torej, ne se vrnem na vaše komplimente komisarju Kanjeteju pa tudi za francosko diplomacijo. Glede komisara se seveda strinjam, ampak bom poznaje prikranil svoje določeno nestrinjanje glede francoske diplomacije. No, gledajte, kot prvo, številni ste omenili to vprašanje dveh stopin, ene stopinje in pol in ambicij. Kar se mi zdi zelo bistveno in kar vsi priznavamo, je tole bi bilo možno, da sploh ne bi dosegli dogovora, kajti vemo, kaj se je zgodilo na prejšnjih konferencah. To niso bile kakšne zelo uspešne zgodbe, kot eh, rečemo v zranjem ministrstvu, torej uspešne zgodbe. No, ampak glavno tveganje je bilo to, da bi se dogovorili, ampak da bi bile ambicije zelo minimalistične. Pogosto smo o tem govorili. Ampak, seveda, sedaj ni vse rešeno, to je res. Ampak Torej, 195 držav um, je to popisalo in brez pridržkov. To je res izjemno. Potem naprej, vsebina je, je, je zelo ambiciozna, to lahko rečemo. In to je gotovo najbolj uspešno v Parizu. Potem naprej, ta dve stopini, stopinja in pol. Vemo, o tem smo se dolgo časa pogovarjali, torej tudi redakcija ni ista za dve stopini ali pa za eno in pol. No, ampak dve stopini že to ni bilo težko, lahko doseči. Um, naprimer, že prej smo um, težko dejali, da bomo mogoče dosegli uh, dve stopini, že ko smo se z predsednikom Olanda pogovarjali pred G20. Potem še naprej multilateralizem. Glejte, nekateri trendi sploh z majhnih otokov um, so bili takšni, da so rekli, ja, v redu, dve stopini je odlično, ampak glejte, če ne boste zraven zapisali še 1,5 stopinje, vsaj kot možnost, potem boste posredno namihnili, da mi sploh ne bomo več obstali, mi na otokih. Tukaj ne gre samo za to, ali lahko v redu preživimo ali ne. Gre za to, da bomo preplavljeni in otoki sploh ne bodo več obstajali. To je bil zelo močan pritisk in tako so se prepričale um, v to tudi države, ki prej niso bile na strani stopinje in pol. No, ko danes tako govorim tukaj. Um, tukaj, glede na trenutne stvari, bodimo pošteni, smo na um, poti do treh stopinj, treh stopinj, glede na trenutne trende. Ampak se teda treba ugotoviti, um, kaj se bo zgodilo potem. Torej, ne moramo biti torej, na tri stopinje, potem dve stopinji in potem um, pod to. To moramo sedaj narediti postopoma, s postopnimi ukrepi, z tehnološkimi inovativnostmi in pa z velikimi tehnološkimi preboji. Glede, na začetku nisem bil kakšen velik strokovnjak za ta vprašanja, moram priznati, ampak um, vendarle sem se zatopil v te teme in sedaj me je to zelo zanimalo. Torej, sem prepričan, da bo prišlo do velikih tehnoloških prebojev in naravno s tem bomo v bistvu tudi finančno strukturo lahko spremenili. Energetska mešanica bo tudi finančno gledano čisto drugačna kot pa sedaj. Številni ste to omenili. V nekaterih primerjih že vidimo, da je obnovljiva energija precej cenejša. Eh, kot pa prej, kot pa naprimer zelo onesnaževoče energije, kot naprimer premog. In vedno bolj bomo šli v to smer, torej drugačne finančne strukture. Torej, kot rečeno, um, smo dosegli konkretne cilje in dosegli smo univerzalnost in to je velik uspeh. Potem eh, številni ste omenili tudi naprimer zračni oziroma pomorski sektor v mednarodnem prometu. No, tudi tukaj bi izpostavil par stvari. Uh, Evropski uniji je več akterjev želelo to, da se omeni tudi mednarodni transport. No, ampak veste, kakšen mehanizem so glasje in predvsej hitro se je pokazalo, da bo to naletilo na zelo visoko nasprotovanje več držav v usponu in tudi zalivskih držav. In torej ni bilo mogoče doseči dogovora pri tem. No, ampak še vedno Um, mednarodna organizacija za zračni in za pomorski promet, obe organizaciji lahko sprejeta neke specifične ukrepe. In Evropa, ter pa podnebna konferenca, vsi se bomo mobilizirali to leto v tej smeri. Torej, IKAO je dejal, da bi do septembra 2016 dosegli dogovor za stabilizacijo izpustov v letalskem sektoru po letu 2020, torej stabilizacija pa lahko tudi zmanjšane. In Evropska unija mora biti tukaj v spredju pri tem delovanju in moramo že vnaprej pripraviti kompromise. Potem pa še pomorski sektor. Tukaj so razprave nekoliko bolj eh, počasne, to je res. Ampak to, kar smo pa zapisali v pariški sporazum, pa vendarle kaže, da bomo čim prej začeli s temi pogajanji tudi pri pomorskih organizacijah in mislim, da kot prvo moramo spodbuditi to, da se ugotovi, kakšne so emisije v pomorskem sektoru in pa da se tudi ugotovi neko preverjanje v tem sektoru. Ampak imate prav. Ja, ta dva sektora predstavljata ogromne količine izpustov in to leto moramo doseči znatnejši napredek pri teh dveh panogah. Potem naprej več vas je tudi omenilo, upravičeno. Uh, torej to temo nizkooglično gospodarstvo in pa konkurenčnost in podobno. Glejte, to je seveda zelo ključno. Tukaj ni kakšnega nasprotovanja ali pa protislovi med na eni strani toplogrednimi izpusti in pa konkurenčnostjo in pa potem delovnimi mesti. Sveda je par stvari treba spremeniti, pretvoriti in potrebujemo snevalne ukrepe. Ampak gledajte, tudi tukaj sem absolutno prepričan, da konkurenčnost seveda to velja za našo državo, pa tudi za druge države po svetu. Konkurenčnost mora biti res zelo tesno povezana z napredkom na poti do nizkooglučnega gospodarstva. In tukaj, gospod Čado, mislim, da ste zastavili to vprašanje, namreč. Torej, da je vedno manj naložb za to področje. Ja, res je, kot ste videli. Eno so javne naložbe, naložbe, to je zelo pomembno, pa gledajte, tudi zasebni sektor je sedaj začel v bistvu iti v drugo smer in moramo um, iti v bolj pozitivno smer. Potem naprej, torej pravite, da nam bi države zmanjševale subvencije za fosila goriva. Gledajte, Evropski svet je maja 2013 že vključil to načelo v svoje sklepe in Francija se je zauzela za čim bolj velikopotezen pristop, naprimer tudi pri teh um, izvoznih kreditih za um, termoelektrarne. No, gledajte, sedaj seveda veste, kakšne so številke in pa kakšne so cene nafte trenutno. Pravite, bo, ja, seveda, bogate države moramo 100 milijard plačati prav, revnejšim državam v prihodnosti, ampak eh, kolikšne pa so te um, subvencije za fosilno goriva? 500 milijard um, na leto, to je ogromna številka. Pa še nekaj, gospod Žado, treba je spodbuditi zasebni sektor k temu, da ohranijo svoje investicije eh, in pa da v eh, obnovljivo energijo in pa zmanjšajo investicije v fosilna goriva. In sedaj norveški državni sklad, največji sklad, je že dal takšne smernice um, svojim vlagateljem. In potem še nekaj. Angliška banka ocenjuje to, da bo ravno uh, naslednji problem, naprimer pri fosilnih gorivih, sedaj um, smo v fosilna goriva vložili veliko, veliko denarja, ampak um, bo veliko naložb šlo po zlu. Potem naprej, uh, tudi od bonitetnih agencij bi lahko prosili to, da vedno bolj pošteva pri svojih bonitetnih ocenah tudi klimatska tveganja in pa da upošteva tudi oglični otis pri svojih bonitetnih ocenah. To bi bilo zelo koristno. Pa še nekaj, usporedno um, s tem trendom investicij in pa dezinvesticij, uh, treba je ustrati seveda na um, čim večjih potrebah za investicije za obnovljivo energijo. Imamo naprimer Junckerov načrt in pa druge načrte Evropske unije in mislim, da vse to lahko uporabimo čim bolj koristno. Potem marca imamo Evropski svet in mislim, da bo komisija takrat tudi predstavila svoje načrte glede nadaljevanja pristopa po pariški konferenci. In sedaj mislim, da lahko gremo v to pozitivno smer. Pa še nekaj, ne želim biti predolg, še zadnja točka. Uh, um, slišali smo komplimente za francosko predsedstvo. Torej, kot rečeno, glede Evropske unije in pa komisarja Kanete, seveda njegova vloga in pa vloga Luksemburška predsedstva ni o nobenih pridržkov glede teh komplimentov. Hvala. Ampak, gledajte, glede francoske diplomacije, pa, no, upam, da ne bo kdo zarteval, um, ehm, kajti vsi veste, kako zelo skromni smo mi francozi, ampak glejte, moram reči nekaj drugega. Razmišljal sem o svoji vlogi, o vlogi francoske diplomacije in moram reči, da je bila naša vloga predvsem v tem, da smo diplomatsko prenesli v prakso to, da so bile um, situacije odlične kot prvo planet. Um, to 2015 je bilo najtoplejše leto v zgodovini, vemo, kakšne so bile katastrofe in v bistvu se je potem tudi ozaveščenost povišala to je bila res eh, katastrofalna situacija. In po eni strani je bilo to tudi dobro, kajti prav zato se je še toliko bolj očitno pokazalo, da je treba nekaj storiti, da moramo doseči sporazum. In prav zato so bili vsi bolj zavedni v nazaveščini. Torej, kot prvo, imamo ta planet tukaj in um, planeti so se med sebojno odlično uskladili. Torej, kot prvo, planet, Zemlja. In potem, kot drugo, znanstveni planet oziroma znanstveno um, okolje. Tukaj moram res pohvaliti odlično delo znanstvenikov, res odlično sodelovali v medvladnem odboru za podnebne spremembe in pokazali so, da dejansko segrevanje ozrača obstaja. Imamo, ne vem, veliko sreče na zadnjih petih, desetih leti, letih in v preteklosti smo se pohvalili o tem, ali sploh obstaja segrevanje ozrača. Potem šele na začetku um, smo torej ugotavljali, ali um, to obstaja ali ne. Ampak sedaj mislim, da to ni več dvom. Vsi se strijamo, da to je problem, da se gremo zrača dejansko obstaja. Prav zaradi znanstvenikov smo to dokazali. Potem tretji planet, uh, politika oziroma družba. Nekatere države izpuščajo ogromno izpustov in so sedaj sprejeli drugačna stališča. Naprimer, Kitajska je največji onesnaževalec in iz odličitnih razlogov, torej praktičnih, ekonomskih, družbenih uh, razlogov, uh, sedaj je Kitajska odigrala zelo pomembno pozitivno vlogo. Potem naprej predsednik Obama se je tudi zelo močno zavezal k ukrepom in seveda tudi Evropska unija. Ja, in pa tudi druge države po svetu. Ampak, gledajte, torej, stvari so se razvile pri podjetjih, pri družbah, pri regijah, pri nevladnih organizacijah, pri, pri tudi religioznih, spiritualnih organizacijah. Tudi to je del te politične oziroma civilne družbe. Prav sedaj smo ugotovili, da je bila ta Pariška konferenca nekaj, kar je potekalo v drugačnem ozračju kot pa tisto v Kebenhavnu. In potem še naslednji planet, eh, diplomatsko okolje. Mi, sploh skupaj z Evropsko unijo, smo uspeli združiti vse sile in vse smo pretvorili v ta mednarodni sporazum z 29 členi in pa 140 točkami. Torej, pogosto se omenja delo diplomatov in tako dalje in gledajte, um, z nekoliko humorja bi rekel tole. Ne razumem čisto dobro argumentov za ta uspeh, ampak bolje je, da jih ne razumem čisto dobro, uh, Um, ehm, Sveda raje razlagam uspeh, kot pa neuspeh, pa tudi če ne razumem dobro argumentov za eno ali pa drugo. Ampak gledajte, če si pogledam to delo, to je bilo kot kiparstvo, recimo. Um, pač ta kipar vzame um, ilovico, glino, uh, imeli smo neke gradbeni, gradbene kamne, torej Kitajska, Evropa, Indija in treba je bilo zlepiti vse te um, sklope in jih dati v neko obliko in potem še manjše um, bloke oziroma kose. Torej, vse to je bilo potrebno za končni dogovor. Treba je bilo dati obliko vsemu temu, ampak ne smemo izgubiti nobenega kosa pri tem. In to smo storili. In tudi v ozraču preglednosti, zaupanja in to se številno menili. In potem še res, gospod Šulc, gledajte, vi ste v bistvu najslavnejše kladivce sedaj po novem. In torej zelo redko. Uh, na koncu po mednarodnih konferencah so se tokrat vsi objemali. To je včasih nenavadno. Uh, vemo, kako je svet zelo negotov, nevaren in sedaj res je zelo redko, ampak skoraj da prvi se je zgodilo, da smo dejansko dosegli nekaj zelo dobrega. Torej, um, za to generacijo, pa tudi za potoče generacije, mislim, da smo omogočili boljše življenje. Vsaj mislim. In kot ste dejali, To se ne zgodi čisto vsak dan, um, niti politično, niti sicer. Torej, hvala lepa vsem, da ste omogočili takšen uspeh. Hvala, gospod minister. S tem je debata na